europos parlament priekšsēdē tai kungs europos Dobro jutro, spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, predsednik eh, Evropske komisije, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani komisarji. Najprej bi se rada zahvalila predsedniku Šulcu za zelo dobro sodelovanje. Zelo sem počaščena, da sem znova v Evropskem parlamentu po šestih mesecih zelo intenzivnega dela. Danes bomo razpravljali o dosežkih latvijskega predsedstva. Za nami je zelo eh, dinamično, in, eh, dinamično obdobje, eh, obdobje polno izzivov. In eh, to je bila velika odgovornost za Latvijo. Latvija se je zastavila tri prioritete. Konkurenčna Evropa, digitalna Evropa in pa Evropa, ki um, pokaže angažma. Življenje pa je prineslo svoje popravke. Teroristični napadi in pa humanitarne krize na majah Evropske unije so zahtevale takošnje ukrepanje sa strani Evropske unije. Sedaj pa so vse naše misli namenjene Grčiji. Čeprav je morala Latvija voditi svet v okoliščinah, ko je vladala velika negotovost, sem lahko ponosna na našo državo, kajti Latvija je uspešno zaključila svoje prvo predsedovanje po desetih letih članstva v Evropski uniji. Uspelo nam je doseči strateške prioritete, ki smo se jih zastavili. Naj povdarim sledeče. Rdeča nit je bila vključenost eh, civilne družbe in pa socialni dialog. V času priprav na predsedstvo in pa tekom predsedovanja smo bili v nenehnem intenzivnem dialogu z Evropskim parlamentom. In parlament je podal izreden prispevek k uspehu latvijskega predsedstva. Prepričana sem, da lahko v Evropski uniji dosežemo rezultate samo, če bodo institucije sodelovale in tako bomo tudi uživali zaupanje državljanov. V imenu latvijskega predsedstva bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu za odlično sodelovanje tekom latvijskega predsedovanja. To zelo dobro in konstruktivno sodelovanje nam je omogočilo, da smo delovali pragmatično in učinkovito in da smo lahko opravljali dnevno delo in pa izpolnjevali prioritete. Lahko pa smo se hitro odzvali tudi na nove inzive in krize. Spoštovane poslanke in poslanci, skupaj z Evropsko komisijo in z Evropskim parlamentom smo delali na številnih zakonodajnih dosjejih. Dosegli smo napredek na številnih področjih. Dogovorili smo se o pomembnih zadevah in dosegli smo tudi konkretne rezultate. Sedaj, če si pogledamo dosežke, bi rada poudarila zgolj najpomembnejše. Torej tiste dosežke, ki so prenesle koristi za vse državljane Evropske unije. Prvič, eh, sklad za strateška ulaganja. V zelo kratkem času nam je uspelo doseči dogovor o tem Evropskem skladu za strateško ulaganje. Že tekom poletja bo sklad začel delovati in bo pritegnil vlagatelje k Evropskemu gospodarstvu. Zahvaljujem se Evropske komisije in Evropskemu parlamentu za intenzivno delo na tej zelo, zelo pomembni točki za Evropsko unijo. Drugič, energetska unija. Postavili smo temelje za Evropsko energetsko unijo. Cilj je ukrepiti energetsko neodvisnost Evropske unije in pa cilj je tudi skupna energetska politika. V svojem delu se osredotočamo na potrebo po takšnih energetskih cenah, ki se jih državljani lahko privoščijo. Želimo si večjo izbiro na energetskem trgu in pa eh, bolj jasne informacije glede ponudnikov energije. Latvijsko predsedstvo je doseglo oziroma sprejelo odločilne odločitve, kar se tiče energetske unije. Sedaj smo spodbudili prehod na nizkooglično gospodarstvo in eh, s tem si bomo zagotovili tudi energetsko neodvisnost. Latvijsko predsedstvo je doseglo tudi dogovor o zavezah Evropske unije glede znižanja podnebnih sprememb po obdobju 2020. Eh, Tretjič, enotni digitalni trg. Vsi se strinjamo, da moramo iti v korak z razvojem digitalne tehnologije, tako da bo naša družba pripravljena na digitalno obdobje. Zato smo se dogovorili za celo vrsto ukrepov, ki bodo spodbujali uporabo digitalnih rešitev pri poslovanju. Govorimo o dostopu o dostopu in pa do varnostnih vidikih, kar se tiče digitalne, digitalnega področja. Latvijsko predsedstvo se je osredotočalo tudi na izkoriščanje popolnega potencijala, ki ga nudi digitalno gospodarstvo. Enotni digitalni trg in pa njegov nadaljni razvoj bosta ključnega pomena za konkurenčnost, rast in zaposlovanje v Evropski uniji. Latvijsko predsedstvo je storilo vse, kar je bilo možno za to, da bi dobili tudi zakonodajne dokumente za digitalni trg. Svet je uspel eh, potrditi globalni pristop k uredbi o zaščiti podatkov. Se pogajanji z Evropskim parlamentom lahko začnemo 24. Eh, junija. Varstvo podatkov je pomembni predpogoj za razvoj enotnega digitalnega trga in za zaščito temeljnih pravic naših državljanov. V zadnji fazi predsedovanja smo dosegli tudi dogovor o predlogu enotnega telekomskega trga. To pomeni, da bomo odpravili pristojbine za gostovanje in da bomo zagotovili tudi odprt dostop do interneta. To je velik dosežek za predsedstvo in to bo prineslo koristi za vse državljane, kajti ta dogovor omogoča znatno znižanje pristojbin in eh, začetek je že 30. april naslednjega leta. Poleg tega smo z Evropskim parlamentom dosegli tudi dogovor glede splošnih načel, kar se tiče eh, direktive o omrežju in eh, varnosti podatkov. Ko bomo zagotovili tehnične zadeve, bomo imeli boljši okvir za zaščito pred kibernetskimi napadi. Četrta točka – priseljevanje. V preteklih mesecih je priseljevanje postalo ena najbolj perečih točk v Evropski uniji. Izvajanje odobrenih smernic Evropskega sveta oziroma smernice Evropskega sveta so bile odobrene in tako je svet dosegil na prvi napredek pri preprečevanju izgube življenj v sredozemlju. Torej tudi tiste države, ki uživajo največji pritisk sa strani priseljencev, um, so sedaj deležne pomoči. Potrebujemo trajnostno rešitev, ampak ta je možna samo, če bomo imeli uravnotežen, ciljen in celovit pristop in če bomo sistematično uh, zagotovili izvajanje korak za korakom. Rešitev morajo podpreti vse države članice Evropske unije, to je zelo pomembno. Najti moramo ravnotežje med solidarnostjo in odgovornostjo, kajti te dva elementa sta v oba sestavna dela a, politike preseljevanja Evropske unije. Zagotoviti moramo zaščito tistim, ki zaščito potrebujejo, to da zaščitni ukrepi sami na sebi ne bodo dovolj. Iti morajo z roko v roki, z učinkovitim sistemom za vračanje nezakonitih preseljencev. Petič, varnost. Izzivi na področju varnosti eh, so nas eh, privedli do tega, da smo ponovno ovrednotili notranjo in zunanjo eh, varnost. Latvijsko predsedstvo je storilo veliko za to, da bi ukrepili notranjo varnost Evropske unije. Junija so notranji ministri Evropske unije odobrili eh, pregledano eh, strategijo za notranjo varnost Evropske unije. Postavili smo prioritete za nadaljnih pet let in to so boj proti terorizmu in radikalizaciji, boj proti organiziranemu kriminalu in eh, kibernetskemu kriminalu. Sedaj pa smo na poti proti novim varnostnim izzivom in to vključuje tudi uh, hibridne nevarnost, grožnje. Uh, V preteklih tednih pa so teroristi znova opozorili nase, kajti teroristična grožna eh, visi nad Evropsko unijo. Izvajali bomo našo obljubo svetu, da bomo dosegli dogovor glede a, eh, zaščite podatkov. Upam, da bomo ob koncu tega leta lahko dosegli dogovor o a, eh, novem evropskem. A, a, v zbiranju podatkov. Šestič, vzhodno partnerstvo. Veseli smo, da je vrh v Rigu potrdil, stabilne odnose Evropske unije za državami vzhodnega partnerstva. Hkrati pa smo obrali sedaj diferenciran pristop eh, do nadaljnega razvoja eh, vzhodnega partnerstva. Pomembno bo, da bo vzhodno partnerstvo na trdnih stabilnih temeljih. Dosegli smo dogovor o mikrofinančni podpori za Ukrajino skupaj z Evropskim parlamentom. Zelo smo uh, veseli, da je Evropska unija ohranila enotnost, kar se tiče vprašanja eh, Rusije. Zelo smo poudarjali, kako je pomembno, da se izpolnjujejo eh, pogoji oziroma obveznosti iz dogovora iz Minska. Odločno vlogo je. Um, oziroma zelo pomembna je tudi uh, Srednja Azija. Sedmič, transatlantsko partnerstvo za trgovino in ulaganje. Za gospodarsko rast je, je zelo pomembno, da pritegnemo ulaganja in da razširimo zonanje trgovino. Zelo je zelo pomembno, da eh, pravočasno zaključime pogajanja med ZDA in Evropsko unijo o tem celovitem sporazumu, ki bo prinašal koristi obema stranima in vi boste seveda zelo kmalo imeli razpravo o tem sporazumu. Upamo, da, bo, da nas bo Evropski parlament podprl v tem postopku a, zaključevanja, kajti to čezatlantsko partnerstvo ne bo prenašalo samo gospodarske napredek, ampak bo odigralo tudi veliko geopolitično ulogo. Spoštovane poslanke in poslanci, skupaj z Evropskim parlamentom smo delali še na celi vrsti drugih tem, ki so pomembne za konkurenčnost, rast in zaposlovanje v Evropi. hvaležni smo, da smo eh, spodbujali zaposlovanje in da smo se lahko osredotočili na tiste zadeve, smo, na katere smo pozabili v času gospodarske krize. Osredotočili smo se na zadosne dohodke, na kakovost in trajnost delovnih mest, na priložnosti za kariero. Spodbujali smo tudi schemo za zaposlovanje mladih. Želeli smo se dogovor eh, na področju pospešenega financiranja eh, scheme za zaposlovanje mladih. Ena milijarda evrov je bila dana na razpolago za ta sistem. Rada bi spregovorila še o evropskem železniškem paketu in pa o interoperabilnosti in pa o varnosti. Seveda bo to preneslo koristi za potnike in za industrijo. Spodbujali, in, spodbujali bomo inovacijo in uh, svežen nam uh, bo omogočil tudi to, da bomo bolje zaščitili uh, potrošnike. Sprejeli smo tudi številne dogovore na področju, eh, vars, na področju eh, kmetijstva, zdravja in na drugih področjih. Vesela sem, da smo 25. junija začeli s eh, pogajanji o novem medinstitucionalnem dogovoru. To je enkratna priložnost za, Euro, za institucije Evropske unije, da izboljšajo postop, postopek sprejemanja odločitev. sedaj uspešno deluje tudi eh, vidik eh, evropskih državljanov. Spoštovane poslanke in poslanci, Latvijsko predsedstvo je delalo na učinkovit način za to, da bi eh, ustvarili konkurenčno, digitalno, vključujočo in varno Evropo. Sodelovali smo s predsednikom Evropskega parlamenta in s poslanci. Eh, tesno smo sodelovali tudi z Evropsko komisijo in z Žanom Klodom. Upam, da je naš pragmatični pristop prispeval k temu, da smo postavili temelje za reševanje eh, naslednjih vprašanj in za naslednja predsedovanja. Občutek imamo, da smo se dobro odrezali in sedaj smo predali predsedovanje Luksemburgu. In Luksemburgu želim vso srečo in uspeh. Živimo v zelo dinamičnem svetu, ki se vsak hip spreminja in ki je poln izzivov in je tudi poln novih priložnosti. Zato moramo delovati odločno in učinkovito. In zgolj, če bomo institucije sodelovale med seboj, bomo lahko zagotovili uspeh Evropske unije. Hvala lepa za vašo pozornost in hvala lepa za sodelovanje. Hvala lepa, gospa Straujuma. Sedaj pa dobi besedo predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Sehr verehrter Herr Präsident, Spoštovani gospod predsednik, eh, spoštovana ministerska predsednica. Gospe in gospodje poslanci, dame in gospodje. Rad eh, bi se zahvalil eh, za dobro opravljeno nalogo latvijskega predsedstva. To je bilo prvo latvijsko predsedstvo in pokazali ste toliko izkušenj in dosegli tako odlične rezultate. Čestitke. Tisti, ki nimajo radi Evrope, so nesposobni dajati komplimente tistim, ki dobro upravljajo svoje delo. Torej, odlično ste se odrezali in uh, čestitke. Rad eh, bi se vam zahvalil, da ste podali oziroma sprejeli celo vrsto predlogov, ki jih je Evropska komisija predložila ob začetku vašega predsedovanja in med vašim predsedovanjem. Še prav posebej bi rad izpostavil načrt za ulaganja. Kako dobro sodelovanje je potekalo med svetom, parlamentom eh, in pa komisijo, da eh, bi sprejeli ta ambiciozen načrt. Zato se vam zahvaljujem, zahvaljujem se tudi Evropskemu parlamentu, ki je storil vse, kar je bilo od parlamenta pričakovati. Evropska komisija je predstavila celo vrsto predlogov, Evropsko energetsko unijo, Evropsko digitalno agendo, eh, potem agendo za kapitalske trge in uh, vsi ti uh, predlogi so bili dobro obravnavani strani uh, latvijskega predsedstva. Bili ste odlični pogajalci. Od uh, sprejetja Lizbonske pogodbe se je uloga predsednikov vlad in pa ministrov za zunanje zadeve nekoliko spremenila. Sedaj imamo visoko predstavnico, ki eh, predseduje eh, svetu za zunanje zadeve in imamo predsednika sveta, ki eh, predseduje vrhom Evropskega sveta. Odlično bi bilo, eh, če bi tudi moje zadnje predsedovanje, luksemburško predsedovanje, potekalo v tem stilu. Kajti jaz sem moral predsedovati Evroskupini, moral sem predsedovati vrhom eh, sveta. Vi pa eh, ste eh, odlično opravili eh, svojo vlogo, odlično ste se pogajali in zares ste eh, se izjemno dobro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 rad bi eh, pohvalil eh, tudi javno upravo Latvije, ki ravno tako odlično upravlja svoje delo. Danes zvečer eh, bomo imeli ponovno vrh na temo Grčije in zato bi rad povedal nekaj besed. V nemških časopisih je eh, zapisano, da eh, Junkarja več ni. Eh, ne se prehitro veseliti, da je Junker izginil. O grškem referendumu nisem povedal nič v nedeljo zvečer, pa tudi ne včeraj. No, to si lahko včasih privoščim lahko si uh, privoščim čas za razmislek, uh, preden kaj rečem. Nisem izginil. Prvič bom o Grčiji spregovoril tukaj v Evropskem parlamentu, kajti to je mesto demokracije. Schnelle Interviews in der Presse intervjuji v medijih ne nadomeščajo eh, razprave v Evropskem parlamentu. Ali Evropski parlament spoštuješ ali pa ne. Jaz sem tukaj v Evropskem parlamentu, kaj ti eh, svojo odgovornost čutim do Evropskega parlamenta in Evropskemu parlamentu moram poročati. Und In rad bi povedal še naslednje. S tem ne želim pravzaprav začeti, ja, kljub temu. Vloga Evropske komisije je bila močno kritizirana v določenih državah članicah v povezavi z grško krizo, seveda. Ali Evropski parlament želi politično komisijo, potem ji mora dovoliti, da eh, ta podaja tudi politične izjave ali pa želijo eh, parlament in druge komisijo, ki bo sestavljena iz eh, visokih uradnikov. Jaz nisem visoki uradnik, jaz sem politik. Kljub temu pa se mi zdi presenetljivo, da lahko eh, na temo Grčije, grške krize, eh, kaj pove vsak, razen predsednika Evropske komisije, ki jaz sem predsednik Evropske komisije in jaz sem bil izvoljen. In še to želim dodati. Enako velja tudi za Evropski parlament in za predsednika Evropskega parlamenta. Predsednik Evropskega parlamenta redno sodeluje pri sejah Evropskega sveta in predstavlja mnenje in eh, skrbi Evropskega parlamenta. In to običajno na zelo prijeten način, čeprav ne vedno. In vsakomor njegov način ni všeč. Ampak že to, da predsednik Evropskega parlamenta eh, lahko eh, pride na sejo sveta, da lahko predstavi mnenje, Že to kaže, da Evropski parlament nima vloge zgolj na papirju in da eh, lahko eh, zastopa svoje mnenje tudi na ravni eh, zasedanja Evropskega sveta. Hvaležen sem predsedniku Evropskega parlamenta, da pogosto v imenu Evropskega parlamenta, čeprav mu mandat tega zmeraj ne eh, zagotavlja, meni tudi ne, vnaša eh, svoje mnenje v politično razpravo. Predsednik Evropskega parlamenta ni predpražnik, svojo nalogo opravlja tako, kot eh, se mu pač zdi primerno. Danes večer bomo ponovno imeli zasedanje Evropskega sveta na temo Grčije. Vsak pravi, oziroma vsi pravijo, da je potrebno spoštovati eh, voljo grškega naroda. In seveda bom spoštoval voljo grškega naroda. Ampak rad bi tudi razumel njihovo odločitev. Grškemu narodu je bilo eh, predloženo vprašanje, ki ga je bilo težko razumeti. Šlo je za glasovanje o besedilu, lahko vas prosim, da podrobno pojasnite eh, to zastavljeno vprašanje. Ampak dobro, no, tako zelo zabavati se spet ne želim. Gospod Junker. Herr Juncker, warten Sie mal einen Moment. Gospod Juncker, počakajte malo. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt ihr Mütchen abgekühlt haben. Ja, ja. Dann ja mislim, da so se sedaj ohladili in da lahko nadaljujemo. Da Počakajte malo. Eh, lahko seveda komentirate razpravo. Gospod eh, Colburn, že nekaj časa vas pogrešam, ampak eh, prosim, da spoštujete razprave v Evropskem parlamentu. Gospod Junker, beseda je ponovno vaša. Ni mi všeč, kadar me prekinejo, ampak včasih mi všeč, če me prekinejo tisti, ki me kar naprej prekinjajo. Želel sem dejati, da se moramo intenzivno pogovarjati o tem, kaj pravzaprav pomeni spoštovati voljo grškega naroda. Zastaviti se je potrebno vprašanje, o čem so glasovali Grki. Grki so z veliko večino zavrnili eh, besedilo eh, posojilo dajalcev, eh, ki pa že zdavne več ni bilo aktualno. Jaz sem se intenzivno pogajal z eh, grškim predsednikom vlade in eh, grško pogajalsko ekipo in grški predsednik vlade zelo dobro ve, da besedilo, ki je bilo predloženo grškemu narodu, ni ustrezalo eh, trenutni situaciji. Torej, potrebno je pojasniti, ta rezultat eh, grškega referenduma, kajti vprašanje, eh, o katerem so gorki glasovali, je bilo pravzaprav neveljavno. Vendar pa tukaj ne gre za eh, pravna eh, pogajanja. Pozabiti moramo na svoj ego, tudi na moj velik ego bom eh, moral pozabiti in se soočiti z situacijo. In situacija je takšna, da še naprej mislim in pri tem bom strajal do britkega konca, da želim preprečiti izstop Grčije iz uh, evroobmočja. Nekaj jih je v Evropski uniji, ki se odkrito ali pa prikrito zauzemajo za izstop Grčije iz evroobmočja jaz imam življenjske izkušnje. In te življenjske izkušnje mi pravijo, da so preprosti odgovori ponavadi napačni odgovori. Sem torej proti preprostim odgovorom. V Evropi preprostih odgovorov enostavno ni. V Evropi gre za nenehna pogajanja, za iskanje kompromisov in to je tudi naloga Evropske komisije. In to nalogo tudi z veseljem sprejemamo. Grčiji, temu velikemu grškemu narodu želim zagotoviti, da ne želimo, da Grčija izstopi iz uh, eh, euroobmočja. Ne želimo jih vreči uh, iz te evropske družine. In kar je temu tako, si bo Evropska komisija prizadevala za to, eh, da se pogajanja z Grčijo ponovno pričnejo. Kakšna Evropska unija pa bi bila to, če bi se prenehali pogovarjati drug z drugim? Če se evropski narodi ne bodo več pogovarjali, potem to pomeni konec Evropske unije. In mislim, da je prišel trenutek, eh, da uporabimo razum, pa tudi čustva, kajti povsem brez čustev ne gre. Čas je, da se usedemo za pogojavsko mizo. Zelo obžalujem, da je grška delegacija zapustila pogajalsko mizo. Tega v Evropi ne počnemo. Borimo se do zadnje sekunde in tega grška vlada ni storila dass wir uns jetzt wieder um einen Tisch äh, Seveda je samoumevno, äh, da se bomo sedaj ponovno usedli za pogajalsko mizo in upam, da bomo našli rešitev, ampak te rešitve ne bomo našli danes. Če bi rešitev našli danes, bi bila ta preveč preprosta. Ampak danes äh, bomo odprli vrata skupnim pogovorom in sicer ob medsebojnem razumevanju in pa v strpnosti. K temu spada tudi to, da je potrebno prekiniti z retorično vojno. Tukaj v zibelki evropske demokracije naj povem, da ne morem sprejeti tega, da so predstavniki Evropske unije in predstavniki Evropske komisije v Grčiji eh, zaznamovani eh, kot teroristi. To je nespremljivo. Če bi bilo temu tako, potem danes ne bi bili v eh, situaciji, v kateri se nahajamo. Torej upam, da bomo lahko pogajanje danes vodili brez eh, teh eh, retoričnih motenj upam, da bomo vzpostavili pogajanja, ki bodo vodila v eh, soglasno rešitev. Spoštujemo voljo grškega naroda, ampak potrebno se je zavedati, kaj eh, je ta referendum pravzaprav pomenil. To, kaj ne gre za ne Evropi, ne gre za ne evro. Torej, to tudi ne more biti ne predlogom evropskih inštitucij, kajti predloga evropskih inštitucij v tistem trenutku sploh več ni bilo. Torej, žoga je v, eh, na grški strani in eh, grška vlada bo morala pojasniti, kaj namerava storiti v tem zapletenem položaju. Evropska komisija pa je vsekakor pripravljena storiti vse, da bi v razumljivem časovnem okviru prišli do sporazuma. Grki in Evropejci se lahko zanesejo na Evropsko komisijo. Najlepša hvala. Vielen Dank, Herr Kommissionspräsident.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 Rad bi se zahvalil eh, latvijskemu predsedstvu za opravljeno delo. Eh, gostovanje, vzhodno partnerstvo, energija, predvsem pa investicijski paket, ki je bil sprejet. Eh, to je zelo pozitivna bilanca, ki ste jo predstavili. Iskredne čestitke za to. Osebno bi se rad zahvalil tudi ministerske predsednici, gospe Strau Jumi, za človeški način, za ustrajnost. Imamo zelo moderno vlado eh, v Latviji in uh, to je zelo zanimivo. Tri, same ženske so uh, uh, v vladi že dolgo časa, iskrene čestitke. Tudi v Evropske ljudske stranke imamo v procesu 50 odstotkov uh, žensk. To je res odlična bilanca. Čestitke. Opravičiti se moramo, da danes toliko govorimo o Grčiji, ampak gotovo to tudi razumete. In lahko vzpostavimo most. Namreč Tudi uh, Latvija ima za seboj težke čase. 14 odstotkov BDP uh, eh, je uh, uh, znašal upad in danes Latvija beleži dvoodstotno rast in prispeva k evropski rasti. Latvija se je vrnila na uspe pod uspeha. Kakorkoli že imenujete uh, varčevanje, Ampak, če Evropa ne bo vrčevala, če ne bomo uredili naših eh, proračunov, potem ta celina ne bo imela dobre prihodnosti. In Latvija je dober primer za to, kako se to stori na pravilen način. Naj omenim še razpravo o demokraciji. Kaj smo se naučili v nedeljo? 61 odstotkov Grkov je zavrnilo nadaljna vrčevanja, eh, nadaljne reforme. Kaj pa se je zgodilo na finskem, naprimer, če bodo finci dajali, da niso več pripravljeni a, a, namenjati svojih a, a, e, davčnih prihodkov za reševanje Grčije? Ali je to potem slaba demokracija, so hodobni, zato ker ne dajo več na razpolago denarja? Kaj smo se naučili? Imamo nacionalne perspektive, da, ampak e, te nas v Evropi ne bodo pripeljale dlje. V Evropi vlada sledeča zamisel. Sedemo za pogajalsko mizo in sprejemamo kompromise. Eh, ne smemo se bojevati med seboj, ampak moramo med seboj iskati kompromise. Zato nedelja ni bil dober dan za Evropo. To je bil dan, ki je škodoval Evropi in to je nujno pokazalo tudi to, da so se eh, skrajneži znova a, eh, združili in poenotili in to dokazujejo tudi aplauze za leve in desne. Predsedniku komisije bi se rad zahvalil, kajti v številnih urah pogajanj za Ciprasom, za grškimi predstavniki, je dosegel eh, dober dogovor. Eh, dosegli so naprimer to, da bodo znižali stroške za vojsko in da ne bodo več eh, nižali pokojnin in to je dobro za prihodnost eh, Grčije. Sedaj imamo tudi ukrepe za rast, ampak vse to je Grčija zavrnila. Da, na mizi je bil pošten dogovor. In v naši politični skupini nimamo več domišljije, kako bi lahko še presegli dogovore, ki so bili na mizi. Se pravi, se pravi te domišljije res več nimamo. Eh, Sirisa igra zelo visoko tvegano igro. Grčija je v zelo težkem položaju. Grčija je zelo eh, varčevala in eh, slabšanje gospodarstva je predstavljalo veliko obremenitev za gospodarstvo. Ampak banke so zaprte, eh, zdravila niso več na razpolago, Grčija je zelo v težkem položaju, ampak tudi Siriza in Cipras sta odgovorna za to. Spoštovane kolegice in kolegi, če danes pogledamo Grčijo, potem gre, vidimo tam razcepljeno državo. In to je bilanca Ciprasove eh, politike. Bilanca za Grčijo ni dobra. In naj sklenem, kolegice in kolegi. Evropa temeli na vrednotah, temeli pa tudi na pravilih. Pomembna sta oba vidika. Vrednote so solidarnost, demokracija in mislim, da je Evropa na tem področju umerila za celotni svet, po drugi strani pa Evropa temelji tudi na dogovorih. Treba je spoštovati sporazume in dogovore. Treba se je držati sprejetih pogodb. Tudi to je Evropa in upam, da nas bo v naslednjih letih uspelo, da se vrnemo k teh načelih. Namreč, da morajo pravila tudi delovati. Hvala lepa. Das Wort hat für die S&D-Fraktion. Sedaj pa dobi besedo gospod Petela za SND. Spoštovani gospod predsednik, najlepša hvala. Latvijsko predsedstvo je upravljalo svoje delo z veliko dobre volje. Eh, pokazali eh, so, da odlično opravljajo svoje delo in dosegli so dobre rezultate eh, na področju načrta za ulaganja pa eh, tudi eh, na področju gostovanja. Ampak ne moremo se izogniti situaciji v Evropski uniji. Številna srečanja sveta so se končala z zgolj delnimi rezultati. Evropska komisija je predstavila ambiciozne načrte recimo na temo migracij, ampak eh, zaključki sveta so bili vse prej kot ambiciozni. Vsi moramo prevzeti svoj del odgovornosti bolj kot kdajkoli prej je potrebno uh, eh, povdariti, da je Evropa v zgodovinskem trenutku. Tudi jaz ne mislim, da imamo kakršnokoli drugo možnost, kot pa sporazum med Grčijo in pa posojilodajalci. Ne želim niti govoriti o izstopu Grčije. Kaj ti to bi pomenilo, da bi odprla, odprli vrata katastrofalnemu scenariju, ki ne bi le ogrozil stabilnost evroobmočja, ampak tudi prihodnost Evrope. Torej, popolnoma se strinjam z stališčem predsednika Junkarja, ki se mu zahvaljujem za njegova konstruktivna prizadevanja. Vsako sekundo uh, moramo izkoristiti za to, da bi našli sporazum. Uh, Rezultat grškega referenduma je za naš socialiste in demokrate jasen. Grki ne želijo izstopa iz evra, želijo sporazum, ki jim bo omogočil vzpostaviti dostojanstveno življenje. Vse vlade eh, Evropske unije morajo prisluhniti temu sporočilu. Omiliti je potrebno varčevanje, kajti eh, stave so previsoke. In uh, nemški finančni minister, ki je včeraj dejal, da je izstop eh, Grčije edina možnost, uh, bi moral biti nekoliko bolj pozoren. Ne smemo se tako poigravati z uh, prihodnostjo Evrope. Ciprasu in njegovi vladi pa želim povedati, da mora danes predstaviti razumne predloge. To je čas, da, ko moramo prevzeti odgovornost vsi. In ne pozabimo na očitke, ki jih je eh, podal nekdani grški finančni minister eh, na temo evropskih uradnikov, ki jih je imenoval za teroriste. Potrebno je najti sporazum eh, in sicer na osnovi konstruktivnega pristopa. Današnji vrh bi lahko izgradil nov most. Na ta način bi eh, lahko vzpostavili dolgotrajno pomoč. Izogniti se moramo bančni paniki. Grško posojilo mora biti takšno, da bo lahko Grčija še naprej delovala. Predsednik Šulc, predsednik Juncker, predsedujoča svetu, to je čas za iskanje rešitev. Naj vas vse opomnim, da bi izstop Grčije iz evroobmočja pomenil točko brez povratka. In naša odgovornost je, da rešimo Evropo. Vielen Dank, Herr Präsident. Das Wort hat für die EZB. Hvala lepa. Sedaj pa eh, Robert Zile za IKR. Cenjena premijer, minister eh, komisijski prezident Maner eh, Gotsostic. Najlepša hvala, spoštovana predsedujoča sveta, spoštovani gospod predsednik parlamenta, spoštovani predsednik komisije. V imenu naše skupine lahko latvijsko predsedstvo pohvalim za odlično opravljeno delo. Gospod Weber mi je vzel besede iz jezika. V prvih treh vrstah vidimo samo ženske kar dokazuje uspeh naših politik, to je enakost spolo, enakopravnost spolo in zato ste bili tako uspešni, verjetno. Številni kolegi so že povedali, da ste bili zelo uspešni pri izvajanju svojega programa, tako pri tehničnih vidikih kot pri drugih vidikih. Tukaj gre za raznolikost, ki je izjemno pomembna in kar ponazarja tudi naša zastava. Dosegli ste velik napredek na področju uh, skupnega trga, kar je v bistvu ena izmed najpomembnejših nalog tudi za našo skupino. Tudi pri telekomunikacijskem svežnju in digitalni agendi ste stopili korak naprej. Tudi, ko gre naprimer za vprašanje varstva podatkov ali pa za vse druge podrobnosti, ki so del skupnega evropskega digitalnega trga. Potem je tu še energetska unija, torej ogromno stvari ste dosegli, s katerimi se Evropa premika v neko novo smer. Nekatere stvari so trenutno še ob strani, oziroma niso tako aktualne. Čeprav je gospod Juncker dejal, da bo načrt za naložbe začel um, veljati v nekaj mesecih, oziroma se bo začel takrat izvajati. Juncker je v načrt nas postavlja pred, nova, pred nove izzive, pred nova, nove naloge. Tukaj gre tudi za vprašanje geografske neutralnosti, ko gre za naložbe. Kajti ne želimo si, da bi se naložbe izvajale samo v določenih delih Evrope, kjer bi bili um, dobički višji. Mislim, da je bil eden izmed najpomembnejših dogodkov eh, v času vašega predsedstva eh, vrh vzhodnega partnerstva, kajti države, kot so Gruzija, Armenija, um, Ukrajine ne, in ne nazadnje bi eh, si zaslužile več. Morali bi jim dati večji, bolj jasen signal, da si jih želimo bliže Evropske unije. Prav tako bi morali dejati eh, Rusiji, da mora izbrati druge vrednote, če si želi sodelovanja z nami. Za Latvijo je pomembno, da je sporazum kar se da mi jasen. Gospod Juncker je dejal, da stvari niso preproste, da so bolj kompleksne, ampak stvar mora biti, kaj se da poštena. To ne pojene še. Hvala. Hvala. Gospod Verhofstad za skupino Alde. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Juncker, to, kar ste dejali, popolnoma drži. Ohranimo mirne glave in vrnimo se nazaj k, k, eh, k zdravi pameti. V zadnjih dveh, treh dneh sem slišal precej nerazumnih komentarjev v zvezi z grško krizo. Govorili so, so govorili o Grexitu, kot da je to nekaj najbolj preprostega. Ampak tukaj ne govorimo samo o Grčiji. Tukaj govorimo o možnosti oziroma o tem, da imamo zdravo monetarno unijo in da lahko zdrava monetarna unija reši takšne težave. Tukaj govorimo o 300 milijardah evrov. To je zgodovinski dolg. Gre pa za monetarno unijo, ki ima bruto domačih prihodkov 15 trilijonov evrov, oziroma 15 bilijonov evrov. O tem gre razprava, o tem govorimo in zato prosim, da se vrnemo nazaj in da se umirimo. Tudi eh, mednarodni denarni sklad se mora nekoliko umiriti. Najprej nekaj ponudi, potem pa čez dva dni objavi dokument, v katerem pravi, da ta dogovor sploh ne bi bil zdržen. Kaj je to? Gospod Juncker, mislim, da je treba začeti znova. Potrebujemo nov pristop. Treba se je priznati, da stvari ne delujejo, da grške krize ne moremo več reševati na enak način kot do zdaj. Večina političnih voditeljev po Evropi pravi, da mora gospod Cipras prepraviti nov, vrdostojen eh, reformni svežen in ne nekaj manjših računovodskih popravkov. Treba je prestrukturirati dolg treba je odpraviti ta klientelistični sistem, ampak tega ne moremo storiti z dokumenti na sedmih st straneh. Treba je zmanjšati ogromen eh, javni sektor, ki ima 800 tisoč eh, javnih uradnikov. Treba je zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje bančnega sektorja. Naj gospod Cipras prinese nove predloge, kajti on je pobegnil stran od pogajalske mize. Prav tako pa moramo dolg v Evropi uh, upravljati skupaj. Če smo ustvarili ta sklad za uh, odpravljanje težav pred nekaj leti, dajmo ga uporabiti. To so instrumenti, ki bi jih morali imeti in uporabljati. Moramo pa se tudi pripraviti, kajti nikoli ne vemo, kaj se lahko zgodi. Če grški vladi ne bomo pomagali, če vsaj oziroma vsaj nekaj nuj, primerov za nujne primere moramo ustvariti za Grčijo, za grške družine, za prihodnje nekaj tednov in mesecev. Veliko uspeha vam želim na svoj. Hvala. Hvala. Za skupino zelenih, eh, gospa Harms, izvolite. Gospa predsedujoča, gospod predsednik, gospe in gospodje. Tudi jaz Res že nestrpno pričakujem nastop gospoda Ciprasa danes zvečer. Ampak zelo težko je hkrati zastopati tako da, kot tudi ne. Kajti prva naloga gospoda Ciprasa je, da ponovno združi Grčijo. Kajti samo združena, enotna Grčija bo lahko uspešno eh, vodila pogajanja v, v Bruslju. Pozivi, ki smo jih slišali, pozivi za gospoda Ciprasa, so nekaj, s čemer se lahko tudi sama strinjam ampak danes slišimo tudi ne pozive Angeli Merkel v Nemčiji, s katerimi pa se ne morem strinjati. In zato se mi zdi zelo dobro to, kar je povedal gospod Juncker. Če si pogledate časopis Bild, današnjo izdajo, kjer piše, da zdaj potrebujemo železno kanclerko, potem je to nekaj, česar si res ne želim. Opomniti, vsaj Nemce želim opomniti na to, da če bi tudi mi trčili ob železne sosede v Evropski uniji, potem danes Nemčija ne bi bila ta evropska nacija, ki nosi veliko odgovornost. Gospod Juncker, mislim, da sta obe temi jasni. Reforme, ki jih ovine tudi dokument mednarodnega denarnega sklada, kajti mednarodni denarni sklad ne govori samo o neuzdržnem dolgu, kajti ta dokument omenja tudi uspešno izvajanje socialnih reform v Grčiji. Reforme na eni strani, po drugi strani pa prestrukturiranje dolga. Gospa Strajuma, vaša država me res navdušila, kajti ste država, v, eh, ki se razvija, ki ima prav tako svoje težave, ampak izkazali ste evropski duh. Mlagi, mladi Latvici, mlagi, mladi Baltici eh, in tudi mladi Grki morajo razumeti, kaj je evropska demokracija in morajo ostati na skupni poti. Mislim, da ravno manjše in pa nove države članice Evropske unije igrajo ključno vlogo. Neke veste, most so med starimi in novimi. Želim vam veliko uspeha, tako vaši državi, kot tudi Evropski uniji. Hvala. E FTD frakcija. Hvala. Gospod Natal za skupino EFDD. Gospod predsednik, Gospa premijajka, dejali ste, da je bilo latvijsko predsedstvo uspešno, ampak kaj je to? Mislim, da to ni res. Kot v Angliji večkrat rečemo, um, torej sam sem iz severa Anglije, pravimo recimo Bobu Bob. Vaše predsedovanje je bila, milo rečeno, katastrofa. Poglejmo si, kaj se je zgodilo v vaših šestih mesecih. Vladimir Putin še vedno vodi Evropsko unijo. 500 tisoč migrantov čaka na vstop Evropsko unijo v sredozemlju in še 500 tisoč jih je druge. Eurojust, Eurojust, prosim, da vtihnete. Eurojust je včeraj zvečer dejal, da ISIS pošilja džihadiste v Evropsko unijo, na čovnih, na ladjah, potem pa je tu še Grčija, država, ki bo neverjetno zapustila evro. Vse to se je zgodilo pod vašim predsedovanjem, gospa premijejka, in to niso dobri rezultati, kaj ne. V bistvu bi dejal, da je Neron saj pev, ko je, gore, ko je Rim uh, gorel vi pa samo nemočno gledate in um, opazujete propad Evropske unije. Jaz kot euroskeptik bi si želel, da Latvija Evropski uniji predseduje še šest mesecev, kajti na ta način bi Evropska unija res dokončno razpadla. Najlepša hvala. Sedaj dobi besedo v imenu skupine eh, Evropa narodov in svobode gospod Bonano. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsedstvu, ki je ravno kar zaključilo za svojim predsedovanjem, čestitam. Ampak, eh, če sedijo eh, tukaj tri ženske, še to ne pomeni, Eh, da je bilo predsedstvo uspešno. Včasih eh, ženske dobro upravljajo svoje delo, včasih ne, včasih ga bolje upravljajo moški. Eh, torej, ne moremo avtomatično reči, da je bilo to predsedstvo dobro. Jaz bi rad zastavil nekaj vprašanj gospodu Junkerju. Koliko stane liter mleka, kilogram kruha ali pa liter benzina? Zakaj vedno govorimo o velikih vsotah, o bankah in tako naprej? Za državljane, eh, so pomembni drugi odgovori. Naj vam dam eh, primer. To je bila zastava Nemčije in to je zastava Evrope. Ali bomo imeli Nemčijo ali bomo imeli Evropo. Ali eh, bo Evropa postala majhna, potem bo postala majhna tudi Nemčija. Ne moremo se pretvarjati, eh, da eh, Nemčija eh, vlada Evropi. Ne želimo si gospodarskega nacizma. Gospod Juncker, želim vam zastaviti tudi to vprašanje. 100 milijard za vlaganja, kje so ta sredstva zaključila? Eh, kaj je danes pomembnejše v Evropi? Eh, evropske obveznice ali eh, toaletni papir? Mislim, da ima toaletni papir v tem trenutku večjo vrednost. Torej, potrebno se je opravičiti Grči in celotni Evropi za to, kar se je zgodilo. V gospodarski krizi smo, imamo nezakonite priseljence, veliko ljudi se odloča za samomor. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Morvaj v imenu nepovezanih poslancev. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spadam oziroma sem iz Mačarske in to je narod, ki se ga obravnava kot drugorazredni narod. Zato sem pozorno spremljala latvijsko predsedovanje. Zaradi današnje razprave lahko rečem, da je predsedujoča svetu ubrala isti ton kot eh, gospod Juncker. Torej, luksemburški Juncker in eh, drugi politiki iz eh, srečnih eh, evropskih prvorazrednih eh, držav eh, podajajo iste izjave. Pri tem pa sploh nimate pojma o dejanskih problemih državljanov. Imeli ste nalogo, da poročate o stiski v Grčiji, o stiski nekdanjih komunističnih držav, o stiski južnih držav, ampak o tem ne veste nič, tega niste razumeli. In zato eh, tudi ne razumete, zakaj ljudje zapuščajo svojo domovino. Zakaj odhajajo iz Grčije, iz južnih držav, pa tudi iz Mačarske. Kaj se dogaja? Kako dolgo bomo še razlikovali med prvorazrednimi in drugorazrednimi državami? S tem vprašanjem bi se moralo ukvarjati latvijsko predsedstvo. To od nas pričakujejo državljani. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi še enkrat predsednik komisije, gospod Junker. Spoštovani gospod predsednik, predsedujoče svetu, dame in gospodje, ob koncu te razprave bi rad povedal, da tisti, ki obsojejo latvijsko predsedstvo, nimajo prav. Opravili so, odlično so opravili svojo nalogo. Torej mislim, da so vaši očitki neutemeljeni. De, de, no, zdaj pa se naj vrnem k temi, eh, ki nas danes najbolj skrbi, torej k Grči. Evropska komisija je storila vse, da bi dosegla sporazum. Euro, evroobmočje je sestavljeno ne iz ene demokracije, ampak iz 19 demokracij in potrebno je skrbeti za interese evroobmočja kot celote. Potrebno je spoštovati eh, tudi želje 18 drugih demokracij. Ena demokracija ne more pretehtati nad drugimi. No in potem. Eh, so tukaj ti očitki, da eh, gledam eh, v svoj telefon. Naj vam povem, da si izmenjujem sporočila z grškim predsednikom vlade. Ne vem, ali to počnete tudi vi, ampak danes pač to moram početi. To je moje delo. Torej, neumno je, da mi očitate, da me bolj zanima moj telefon kot ta razprava. Evropski komisiji in Evropski uniji očitate, da se nahajamo v nekakšnem eh, zlat, da se nahajamo v nekakšni zlati dvorani in da iz nje pravzaprav sploh ne vidimo. Mislim, da to nima smisla, kajti jaz se vsak teden pogovarjam z grškimi državljani. Ne pogovarjam se zgolj s predstavniki grške vlade, ne pogovarjam se zgolj s predstavniki političnih strank v Grčiji, pogovarjam se z grškimi državljani in sem eden izmed tistih, ki so se najbolj zauzemali za izboljšanje življenskih eh, pogojev grških državljanov. Torej, ne očitajte mi, da zanemarjam grške državljane ali pa katerekoli druge državljane ne pozabljam na vsakdanji grškega naroda, ampak ne pozabljam tudi ne na vsakdanji vseh drugih narodov. Brezposelnost je visoka povsod v Evropi. Eh, minimalne eh, plače eh, so ponekod nižje od grških minimalnih plač. Veliko je držav članic, ki imajo še slabši življenski standard od Grčije, torej potrebno je videti celotno sliko ne pa se predajati demagogiji. Ne poslušajte demagogov in ideologov. Storimo vse, da bi pomagali grškim državljanom. Veliko izmed teh državljanov je v izjemno težavni situaciji, ampak ne pozabimo tudi na druge. Naša naloga je, da pomagamo tako Grčiji, kakor eh, Evropi. Ne pozabimo na Grčijo, ampak ne pozabimo tudi na Evropo. Najlepša hvala. Gospod Timazi. Pravilno obrnite eh, svoj napis. Kaj pomeni XO? Dame in gospodje, predam besedo gospe Stravimi. Gospa Strajuma, preden vam dam besedo, bi rad v imenu večine v tem parlamentu dejal najlepša hvala tudi eh, za vaše osebno zauzemanje eh, tekom latvijskega predsedstva. Zahvaljujem se torej v imenu celotnega Evropskega parlamenta za majhne države članice je zagotovo velik izziv voditi Evropsko unijo in vi ste bili pri tem zapravi vzgled. Torej najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Stravjuma. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci. V veliko veselje mi je bilo, da smo lahko danes razpravljali o rezultatih latvijskega predsedstva. Seveda pa se hkrati zavedam tudi, da je danes glavna tema Grčija. In Grčija eh, nas eh, popolnoma zaposluje. Situacija v Grčiji je seveda vplivala tudi na agendo Evropske unije. Kot predsedstvo smo podpirali poskuse za dosego sporazuma med Grčijo in pa Evropsko unijo. Pred kratkim oziroma v kratkem se bodo sestali finančni ministri eh, Evropske unije in eh, sama bom odpotovala iz eh, Strasburga v Brusel, zato da bi sodelovala pri tem izrednem vrhu. Pričakujemo seveda, da bo Grčija pripravila predloge, da bo predstavila vizijo vizijo sodelovanja med Grčijo in pa Evropsko unijo. Spominjam eh, se, kako je eh, Latvija prestala krizo. Pomembno je, da najprej pometemo po lastni hiši. In Pomemben vidik pri tem je čas. E, vsakršno oklevanje prinaša nadaljne izgube. Torej upam, da bo novi finančni minister Grčije in pa da bo novi predsednik vlade Grčije predstavil, oziroma in da bo predsednik vlade Grčije predstavil eh, konkretne in dobre predloge. Zahvaljujem se Evropski komisiji in pa Evropskemu parlamentu. Skupaj smo našli odgovore na izzive, s katerimi se spopada Evropska unija. Upam, da je Evropa v teh šestih mesecih spoznala majhno državo na severu Evrope. Naša tradicija, eh, naša eh, kultura in pa naša odprtost je tisto, kar smo vam želeli predstaviti. Najlepša hvala in eh, ponovno se bomo srečali. Najlepša hvala, gospa Stravjuma. Kolega Glecos me je prosil, da mu dam besedo, kajti danes eh, je zadnjič na plenarnem zasedanju. Gospodu Glecosu bomo torej dali besedo. Roton men ήλξω του λόγου ψευδός ξένε, ζητών τη... Να λείψω έχω άλλα. Mi želimo osvoboditi našo državo. Mi želimo naše ljudstvo popeljati v svobodo. In vse to je boj s tirani v Atenami. To, kar sem zdaj citiral, je zapisano v stari grščini. Prebral pa bom še nekaj v latinščini, kajti menim, da naš predsednik latinščino kar dobro vlada. Tomaš Akvinski je dejal, ki je ta vijo v ta kimena in je apandisi mu. Kega... Kdo je svoboden? Zame smo svobodni tisti, ki smo se na ta način odzvali na stališče sveta latinskega predsedstva. In hvala tudi vam, hvala tudi vam, gospod predsednik.